uveljavitev vizumske obveznosti strani Kanade za državljane Češke republike. Zato parlament pričakuje, da boste svet in komisija odločno ukrepala naprem Kanadi v zvezi z vizumsko obveznostjo za državljane Češke republike. E, z velikim interesom bomo spremljali delo komisije in sveta in v polni meri tudi skazujemo solidarnost za državljane Češke republike, ki kot državljani EU morajo imeti možnost brezvizumskega vstopa na ozemlje Kanade.